vam sporočilo. Pristovni organi Združenega kraljestva so obvestili parlament o izvolitvi gospoda Daniela Daltona, ki bo nadomestil preminulega Filipa Bradburna 6. januarjem 2015. V skladu s členom 7.1 akta o izvolitvi Evropskih poslancev Evropski parlament z neposrednimi volitvami in po členu 4.1 poslovnika si je parlament zabeležil izvolitev gospoda Daniel Daltona začetkom 8. začetkom 8. januarja 2015. Po členu 3.2 poslovnika pa dokler se referenčni dokumenti ne preverijo, ali dokler se ne odloča o kakršnekoli pritožbi, bo gospod Dalton sedel v parlamentu in organih in bo užival vse pravice, ki jih ima povezane s tem, če bo podpisal izjavo, da ne prihaja do nas križe interesov da ne zaseda položaj, ki je nezdružljiv z izvajanjem nalog poslancev Evropskega parlamenta. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje.